to je vse v zvezi z glasovanjem. Zapisnik bo predložen naslednjemu plenarnemu zasedanju in če nihče ne odgovarja, potem bom prosil, da se te resolucije pošljajo prijemnikom. To je vse zaenkrat.